spoštovani kolegi nadaljujemo z delom besedo ima monika hohlmeier pripravljavka mnenja za vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume gospod fernandes jo boste vi nadomeščali bom poskusil Najlepša hvala, gospod predsednik. Po portugalsko nadaljujem. Monika Holmajer se opravičuje, ker se ni uspelo odrežiti popovdanske seje. In v njenem imenu bom predstavil dokument o predlogu uredbe parlamenta in sveta. O integriranem upravljanju meja. Določen je maksimalen znesek za nove zadolžitve, za nove prioritete. In želimo si za ta namen dodatnih sredstv. Kar zadeva nove zahteve, se treba seveda zavedati, da želijo biti države članice učinkovite, zagotoviti tudi ekonomijo obsega, ampak če se sredstva v evropskih instrumentih preusmerja, tega ne smemo početi na škodo drugih instrumentov. Seveda moramo znotraj Evropske unije zagotoviti ustrezno upravljanje z našimi zunanjimi mejami. Pozdravljamo ta predlog, pa tudi navedene zneske. Ti zneski so skladni tudi s proračunom, pripetim na tekoče cene. Vizumska politika je upravljanje meja. To sta dva instrumenta, ki sta vključena v ta sklad. Obenem je predvidena tudi obravnava stroškov za opremo za carinske kontrole. V svojem mnenju je gospa Holmajer uložila 14 predlogov sprememb. Kot sem že povedal, gospa pročevalka pozdravlja predlog komisije. Poleg tega pa poudarja, da je bistveno, da se kaj tudi naučimo iz tragičnih lekcij, ki smo jih preživeli v Evropi v zadnjih dveh letih, sploh pri uporabi teh skladov. Zagotoviti je treba tudi transparentnost, pravno gotovost, tudi to sta dva pomembna vidika, in državam članicam, je treba pri izvajanju te politike pomagati. Seveda se vsi želimo doseči cilj varnejše Evrope. To je prioriteta Evropske unije. In kot sem že povedal, bomo v ta namen potrebovali nekaj dodatnih sredstev. S tem denarjem je treba upravljati na pregleden način, brez pretiranih upravnih obremenitev, tudi poenostavitev je ključnega pomena če želimo doseči te cilje. In kar zadeva te nove zadožitve in nove cilje, poleg dodatnih sredstv moramo zagotoviti tudi ustrezno upravljanje z njimi. Hvala, gospod predsednik. Merci, merci José Manuel, por la prezentacijo. Najlepša hvala, hvala José Manuel za predstavitev osnutka mnenja gospe Holmajer. Si želi kdo besedo, gospod Horvat? gospa Gardi Zabal, ne? Eh bien, je vois que l'absence de, de réaction. Ni, ne vem koliko odzivov, se pravi, smo verjetno enotni v naši podpori predlogu, kot ga je predstavil gospod Fernandeš. In na koncu te izmenjave očitno tudi gospod Fernandeš nima kaj dodati. Ne. Morda pa se nam bo pridružil gospod Kircos. Mogoče, kaj pa Lan? Lamasur, mogoče bi vam lahko predstavili svoj osnutek mnenja o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada. Seveda, gospod predsednik, na voljo sem vam z veseljem. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi in člani odbora za proračun, prosili ste me za oblikovanje mnenja glede predloga uredbe, ki jo obravnava pristojni odbor ITRE, gre za ustanovitev Evropskega obramnega sklada. Odbor BAD že od samega začetka spremlja ta dosje in na koncu smo pripravili tudi mnenje glede dveh ukrepov, ki so bile že sprejete in se izvajata. Najprej pripravljalni ukrepi na področju raziskav, obramnega sektorja, 80 milijonov v treh letih, 25 milijonov je bilo že dodeljenih za vsega prejšnje leto 2017 in prvi javni razpis je bil že objavljen za sredstva od leta 2018 naprej. Potem pa imamo tukaj še industrijski program na področju obrambe, vezano poročilo gospe Grostet. Cilj tega programa je vzpostaviti program za dve leti, 2019-2020, ne toliko za spodbojanje raziskave, ampak same zmogljivosti obrambne industrije. Zato je predviden proračun 500 milijonov evrov za obe leti. Seveda gre za program, ki se prepeta tudi za naslednji večletni finančni okvir po letu 2020. Pod krovom Evropskega obrambnega sklada, se bosta oba ukrepa ali pa instrumenta še okrepila. En sklop zadeva raziskave, torej pripravljalne ukrepe, drugi sklop pa zadeva izgradnje zmogljivosti. Ta sklop pa večinoma zadeva program industrijskega razvoja. O tem sem že govoril in ta sklad naj bi razpolagal s 13 milijardami evrov evrov za celotno obdobje naslednjega večletnega finančnega okvira. 5 odstotkov tega proračuna pa bo posvečenega tehnologiji. Nimam nobenih informacij glede podrobnosti teh inovacij. Komisija je o tem že večkrat govorila, prav tako ta odbor. Dejstvo, da Evropska unija zdaj področju obrambe začenja posvečati del proračuna, ki se je začel zelo skromno, ampak je v naslednjem obdobju zauzel nekoliko večjo razsežnost, je nekaj, kar kaže tudi na strateške in politične ambicije, ki so zelo pomembne. Kot je to predvideno v uredbi, pod pogojem, da se bo ukrepila strateška neodvisnost Evropske unije. Mislim, da bo treba poskrbeti tudi za podjetja v tem sektorju, ki bodo upravičena do teh sredstev. Podjetja in raziskovalci pa bodo morali imeti sedež delovati na evropskem teritoriju. Gre torej predvsem za izgradnjo Evropi lastnih zmogljivosti. Veliko naših držav članic, sploh pri večjih orožjih, ostaja odvisnih od obramnih industrij drugih držav, se pravi držav izven Evropske unije. Tukaj gre torej za nekakšno obramno politično preferenco Evropske unije. Program predlaga in s tem se seveda tudi strinjam, da je treba spodbujati sodelovanje med evropskimi podjetji, ne da bi jim nalagali omejitve, ki bi škodile načelu zagotavljanja konkurenčnosti in ustrezne industrijske zmogljivosti. Kar zadeva predlog komisije, sem sam uložil 12 predlogov sprememb, zato da bi izpilili nekatere točke, pojasnili določeno besedilo in izboljšali formulacije Evropske komisije. Jasno je, da je treba pri financiranju razmišljati tudi o specifiki obramnega sektorja, še posebej, kar zadeva to, če mora pravimo upravičeni stroški, pa tudi neposredni stroški in stroški podizvajanja. Sam menim, da prevzemanje vsega, neposrednih stroškov prevzamemo, ampak na osnovi nekaterih izračunljivih vsebinskih elementov, ki jih preverijo nacionalni pristojni organi. In ta formula, ta metoda bi lahko predstavljala alternativo nekemu sistemu pavšalnega izplačila 25 odstotkov neposrednih stroškov, kot predlaga poročevalec ITRE. Torej bi se torej izvajalo pod nadzorom Evropskega računskega sodišča. To bi bil moj predlog. Prav gotovo obstaja precejšen konsens glede tega, da to, kot je zapisano v uredbi, v to vključimo še posebej mala in srednje velika podjetja. Torej, ko se uporablja ta sredstva, moramo vključiti v to tudi sektor MSP-jev in v ta namen naj bi poskrbeli tudi za pozitivno diskriminacijo za MSP-je nekaterih držav članic. Seveda so evropski interesi usmerjeni v to, da bi interes za črpanje sredstva iz tega sklada porazdelili po celi Evropski uniji. Razvijati je treba že obstoječi industrijski potencial. Torej, financirati moramo sodobno tehnologijo, najnovejšo opremo, tudi določena know-how v nekaterih državah, članicah, nikakor ne smemo zavlačevati z posodabljanjem opreme, pa tudi vzpostavljanjem avtentične obrambne industrijske baze v Evropi. Ne nasprotujem temu, da bi imeli tudi nekakšen sistem nagrajevanja za MSP -e iz nekaterih držav članic, ampak predlagam, da predvidimo dve kategoriji MSP-ev. Ne more kar katerikoli MSP-ev iz katerikoli države članice biti upravičena do legitimnih eh, prednosti, ki so predvidene. Gre predvsem za neko dodatno nagrado za tista mala in srednje velika podjetja iz držav članic, ki ne spadajo v že vzpostavljeni konzorcije MSP-ev večjih industrijskih akterjev, ki tako ali tako so že konkurenčni na trgu in uporabljajo se pa le kot podizvajalce na drugi ali tretji ravni. To bi lahko bil nekakšen predpogoj in pa tudi ustrezen kompromis, ki bi nam omogočal, da res pomagamo pravim MSP-jem z tem dodatnim bonusom, z nagradom. sploh v tistih državah članicah, ki še nimajo vzpostavljene neke močne orožarske industrije. Poleg tega, mislim, da bi bilo dobro, da upravičeni in do financiranja iz Evropskega obramnega sklada lahko imajo dostop do teh sredstev in če izpolnjujejo pogoje, dostopajo tudi do instrumenta Invest EU, Ne vem, zakaj tudi zato ne bi predvideli ekskluzivnega financiranja. Potem pa še nadzor pri uporabi sklada. Mislim, da so določbe, ki so predlagane v osnutku uredbe, pa tudi to, kar predlaga poročevalec, to ni dovolj. Predlagam v ta namen posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, ki jih mora to predstaviti tudi pred našim odborom in pa idborom ITRE. To sem torej želel predlagati v imenu našega odbora. Hvala lepa, gospod poročeval, hvala za vaše mnenje, pa tudi za predlagane sprepimbe. Zdaj pa še poročevalci v senci, gospa Hofman, Edra Gardija Zabali, izvolite. Proti Maura, bo. Hvala lepa. V zadnjem hipu se je zadeva reševala, nimam na voljo zadnjih informacij glede proračuna. Mislim, da je vse usklajeno s tem, o čemer smo se dogovorili. Šest predlogov sprememb je namenjenih naprimer temu, kako naj bi britanska podjetja sodelovala. Pri tem 11 predlogov sprememb se nanaša bolj na finančni vidik, kdo lahko sodeluje pri Invest EU. V skupini se bomo še bolj podrobno pogovarjali o tem zlasti o Invest EU. Namreč, ko se je pripravljal ta program, so se že izražali pomisleki v zvezi s tem, ali naj se ta program uporablja tudi za področje obrambe ali ne. To je zaenkrat vse, kar bi vam lahko povedala, bomo pa še delali na tem mnenju. Hvala lepa. Gospod Pet, morda je prosil vas, gospod Depri, da ga zastopate. Ali bi želel še kdo predstaviti svoje mnenje? Gospod poročevalec, povedali ste, da je to program zelo politične narave, ki pa naj bi prispeval k strateški avtonomiji Evropske unije, ali ne bi mogli z nekim predlogom spremembe upeljati tudi malo bolj provokativen poziv in sicer, da bi države članice spodbudili k temu, da se vprašajo glede učinkovitosti izdatkov, ki jih porabljajo na nacionalni ravni v namene obrambe. Morda je ravno pri teh izdatkih težava zaradi neučinkovitosti, na evropski ravni bi torej lahko našli nekaj, kar je dejansko upravičeno. Ti stroški, ki so slabo uporabljeni v obramne namene na nacionalni ravni, bi bili lahko presmerjeni v evropski proračun, tako da bi pravzaprav na ta način okrepili ta sklop. In tukaj bi res pokazali evropsko dodano vrednost. Gospod eh, predsednik, kar ostavo bom in vam zaploskal na vas glas. Poglejte do 10. oktobra lahko predstavimo še dodatne predloge sprememb. To je prav gotovo dobro. Pri obrambi je eden od paradoksov, opet v to razpravo, ki je tako stara kot sama Evropska skupnost, je to, da na vsake toliko časa slišimo glasove, ki nas opozarjajo na podvajanje, stroškov, ki se stekajo v NATO in stroške, ki se stekajo v Evropsko obrambo. In res je to neverjetno podvajanje, ki se dogaja danes, okrepljeno še za 28 proračuni 28 držav članic, vsak ima pač eh, svoje obrambne sisteme, nihče pa ne ve, kaj pravzaprav s tem dela v primeru konkretne krize. Nobeno držav članic, čeprav države članice, ki so najbolje opremljene, niso dovolj opremljene, da bi lahko vršile kakršnokoli vojno ali pa spopade. Tukaj je to področje, kjer res obstaja ogromen potencial za vrčevanje in prihranke. Popolnoma se torej strinjam s tem da v krepkem tisku zapišemo predlog spremembe sklada na to analizo. Mislim, da bi lahko. Na ta način urejali tudi migracijsko krizo. Tudi po arabski pomladi se ni nič izboljšalo. Uporniška gibanja so se spremenila v militaristično oblast in tako dalje. In mislim, da je že pravi čas, da uložimo tudi predlog spremembe, ki bi to upošteval. Da, proračunski nadzor prav gotovo tukaj lahko odigra svojo ulogo ustrajati moramo torej pri dejstvu, da mora ta sklad prispevati k prihrankom, obenem pa je treba izboljšati tudi učinkovitost 28 vojaških sistemov. Dobro. Rok za ločitev predlogov spremembe je do 3. 10. oktobra in to zadeva vse predloge spremembe. 5. novembra pa bo o tem potekalo glasovanje na odboru. Najlepša hvala, gospod Lamasur. Lepo se zahvaljujem tudi gospe Gardje Zabal za intervencijo. Zdaj pa dajem besedo kolegu Kircosu, ki bo predstavil vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole. Najlepša hvala, gospod predsednik. Osnotek mnenja v imenu odbora za proračun. zadeva predlog Evropskega parlamenta sveta glede vzpostavitve instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru sklada za integrirano upravljanje meja. Pristojni odbor je IMKO, mnenje pa je podal še odbor INTA poleg odbora KONT in LIBE. Zneski so vezani na stalne cene za standardno utemeljitvijo smo pa želeli v uvodne izjave ugraditi nekatera načela, ki so že zapisana v finančno uredbo, tako kot smo to storili v nekaterih drugih mnenjih. Ko gre za programe 2021 do 2027. To velja tako za carinske programe, kot za vesoljske programe. To zadeva zneske, samo uvojnico za obdobje 2017 do 2021. Milijarda 449 milijonov 171 tisoč evrov v smislu cen iz leta 2018. Predlagana finančna obvojnica ne bi bila spremenjena skladno za resolucijo Evropskega parlamenta iz 14. marca in 30. maja za naslednji večini finančni okvir na osnovi preliminarnega tehničnega izračuna za programe, kar pa bomo lahko še dopolnjevali, spremenili ob upoštevanju splošnega stališča Evropskega parlamenta, kar je seveda navedeno v že omenjenih rezolucijah. Dosegali naj bi splošno raven 1,3 odstotka brutonacionalnega dohodka Evropske unije z leta 2017. Poleg teh zneskov bi lahko predlagali eno originalno zamisel, da bi spremenili sprejemanje delovnih programov iz izvedbenih v delegirane akte, zato da bi imel pri tem določen vpliv tudi Evropski parlament. Zato je zaprosil tudi poročevalec za mnenje o obzorje 2020. To je sicer razkladno z stališčem Evropskega parlamenta, ampak pristojni odbor IMKO je ta, ki bo moral dejansko to tudi predlagati. Hvala. Hvala gospod poročevalec. Zdaj pa se oziram po poročevalcih v senci. Gospa Hoffman preko gospe Gardija Zabal. Ne. Gospod Depreva imenu gospoda Alija. Tudi ne. Ali pač. Ne. Mislim, da je bilo povedano vse, kar je bistveno. Mm. O tem priča tudi mok vaših poročevalcev v senci. Rok za ulišitev predloga o spremembi je 10. oktober opoldne, 5. novembra pa bo odbor Bač o tem mnenju glasoval. Zdaj pa bomo prisluhnili kolegu Horvatu oziroma Howardu, ki bo predstavil vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kreativna industrija se včasih obravnava kot nekaj nestanovitnega, kar pravzaprav ne prispeva nič znatnega v ekonomskem smislu in da gre tukaj le za nekakšno brezno za sredstva iz javnega proračuna. To je seveda velika zmota in nekaj, kar skoraj da meji na snobostvo. Kulturna industrija veliko prispeva k evropski ekonomiji in gospodarstvu, ne le na področju mode. Zabavnega posla, ampak tudi samega trga kulturnih sektorov. Številni te industrijski sektori so zelo dobičkonosni, imajo svoje modele odličnosti, svoje institucije za razvoj in niti ne rabijo nujno podpore. Ampak obstajajo številna področja, kjer je v ozadju tega, tako kot v primeru primarnih znanosti, vlada tudi aplikativna znanost. Torej, kaj je v ozadju kulturnega razvoja, to je nekaj, kar je pomembno, kar je treba podpirati znotraj programa Ustvarjalna Evropa. Obzorja ustvarjalnosti, ustvarjalnosti na tradicionalnih področjih in na področjih ohranjanja tradicij in kultur, tudi v smislu razvijanja novih poslovnih modelov in zaščite jezikovne raznolikosti, v tem smislu je program Ustvarjalna Evropa zelo pomemben. Ima tu bistveno ulogo. Pri tem mnenju sem uložil 8 predlogov sprememb in ti odražajo pomen ciljev trajnostnega razvoja OZN in to je skladno tudi z nizki, ki smo jih predstavili v vzpostaviti programa ustvarjalnega Evropa, ki so vezani na stalne cene. Če posebej to velja za dve področji, tisto nekako rdeča nit obeh mnen, transparentnost in pa poročanje glede prispevkov iz obeh programov. To velja tako za programe EU, kot tudi za financirane programe tretjih držav. Poročanje o teh dosežkih, rezultatih, širenje tega znanja je bistvenega pomena, sploh če želimo oceniti učinkovitost teh programov v zunanjem svetu in tudi obseg teh rezultatov. Razmišljati je treba seveda tudi o relevantnih proračunskih porazdelitev. Nekaj podobnega je v tem programu ravno koncept Seal of Excellence, oznaka odličnosti, kar je predvideno strani Evropske komisije za naslednjo programsko obdobje. Ni pa kvalitativno jasno, žal, kaj ne bi podpora tej oznaki pomenila. Mislim, da bi bilo treba upraviti ustrezno analizo podeljevanja te oznake odličnosti. Mislim, da bodo le na osnovi te analize pristojni proračunski organi lahko ustrezno odločali, v kolikšni meri je nek eh, program dober ali ne. S tem pa smo že pri proračunski vojnici za celotni sklad mnenje trenutno navaja zneske, kot so navedeni v večletnem finančnem okviru. Nadaljeval bom z razpravami s kolegi v odboru Kult, pa tudi drugot, glede obsega tega proračuna v vojnice. In na koncu bi lahko dobili tudi predlog spremembe, ki bi dejansko bolj točno odražal ambicije parlamenta v tem smislu. Na to pa še zadnje pripombe. Neposredno financiranje, ki ga povdarja ta program, to je zelo pomembno, sploh za dve institucije, ki sta postali del Evropske kulturne pokrajine, European Film Authority, filmski organ, ki res dobro promovira to industrijo in pa še Evropski mladinski orkester, ki skrbi za glasbeno odličnost po celotni Evropski uniji. Znotraj programa Sovrealna Evropa se bosta ta dva programa financirala neposredno, ne sofinanciranjem držav članic in to je popolnoma ustrezna izjema, mehanizem. Tega nismo omenili v predlogi sprememb, ampak mislim, da bi bilo to dobro povdariti v obrazložitvi. Hvala. Merci, merci, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Besedo zdaj predajam poročevalcem v senci. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdi se mi, da je predlog našega pripravljalca mnenja dober. Ko govorimo o ustvarjalni Evropi, govorimo o uniji in o prihodnosti. Evropa ima svojo kulturo, svojo dediščino in je zato tudi pomembna. Evropa trenutno ocenjujejo zgolj na podlagi gospodarskih dejavnikov, ampak poglejmo si tudi kulturne, zgodovinske, umetniške dejavnike. Kako kulturna, kako ustvarjalna je lahko Evropa? 541 milijonov evrov namenjamo za področje kulture. S tem pokrivamo tradicionalne vrednote, dediščino, kulturne vidike, Evropa je že po sami definiciji tudi kulturna Evropa, zato bi se mi raje še obrnili na komisijo, da bi zagotovila veliko več finančnih sredstev. Slišali smo tudi o posameznih ukrepih znotraj ustvarjalne Evrope, pri čemer je treba upoštevati več vidikov, ki prinašajo rezultate. Naprimer, ko gre za množične medije, za sredstva komuniciranja. Na teh področjih bi morali bolj oglaševati delo Evrope. Svet bi bil precej drugačen, če ne bi bilo Evrope. Ne moremo reči zgolj, da se ta področja premalo spodbujajo. Storiti je treba več kot to. Kdorkoli pozna Evropo, ve, da na teh področjih obstaja veliko posameznikov, ki se poslužujejo propagande in ravno zaradi tega bi v Evropi morali na korekten način uporabljati informacije, ki jih imamo na voljo, na podlagi teh informacij bi lahko tudi pokazali, kaj dejansko so se dogaja in koliko se dogaja v Evropi, da ne bomo slišali vedno zgolj tistih glasov, ki skrivljajo resnico in širijo lažne novice. V okviru programa Ustvarjalna Evropa bi vsaj za sklop kultura morali predvideti specifičen program, s katerim bi zaščitili kulturno dediščino in bogatstvo Evrope, pa tudi tretjih držav. Zelo pogosto prihaja do uničevanja kultur, ki so prisotne že tisoče let. Ne vem, na Cipru naprimer je bila uničena grško-krščanska kultura, popolnoma uničena in Evropska unija ni za to dodelila niti enega evra, da bi naprimer lahko poskrbeli za zaščito krščanske dediščine. Krščansko dediščino skušamo zaščititi zgolj na Bližnem vzhodu. Na Bližnem vzhodu se dogaja precejšnje uničenje krščanske kulture, Evropska unija pa stoji križem rok. Obrniti se moramo na tiste, ki sprejemajo proračun, reči, moramo, da potrebujemo dodatna finančna sredstva, da bomo lahko zaščitili kulturno dediščino. Ta kulturna dediščina je v Evropi in izven Evrope ogrožena. Pravite, da bi morali dati finančna sredstva državam, v katerih prihaja do uničenja kulturne dediščine. Ampak odgovor je ne. Poglejte si, kaj se dogaja v Turčiji. Turško vlado kljub temu še naprej financiramo, financiramo njihove kulturne projekte, čeprav uničujejo našo kulturo. Natančno moramo preveriti, ali je sploh še smotrno financirati takšne programe. Sam bi rekel ne. Zauzeti bi morali drugačen odnos do te države, predvsem v luči sankcij, ki smo jih naložili. Milijarda 500 milijonov evrov se zdi sicer veliko denarja, vendar to ni dovolj. Uveljavljati je treba vrednote, ki jih spoštujemo. Strinjam se s tem, kar je povedal kolega in mu tudi čestitam, ker se je res osredotočil na bistvo tega vprašanja. Poskrbeti moramo za to, da bomo dejansko imeli na voljo ustvarjalno Evropo, ki bo lahko tudi bolje zaščitila preteklo kulturno dediščino, pa tudi kulturno dediščino v prihodnje. Ljudi. Naj vas spomnim, da je leto 2018 Evropsko leto dediščine. Veliko lažje je reči, da ja, leto 2018 bo pač kulturno leto, leto evropske dediščine, veliko teže pa je dodeliti dodatna finančna sredstva. Gospod Deprej bo govoril v imenu gospe Žaki, če sem prav razumel. Dobro ste to povedali, gospod predsednik. Poročevalcu bi rad povedal, da sem prebral predlog tudi v uvodni izjavi 18 in v členu 7.3. Tam je govora o tem, da bi vsako leto proračunski organ moral objaviti podatke v zvezi s tem, koliko tretje države prispevajo k financiranju tega programa. To se mi zdi smiselno. Koliko sredstev prejmejo ali zagotovijo tretje države za posamezne programe. Ne vem, mislim, da je komisija pripravila neke vrste povzetek, v katerem vidimo, koliko so različne tretje države prispevale v programe, v katerih sodelujejo. Ne vem, zanima me, ali obstaja kakšen splošen dokument s tem v zvezi, obstaja kakšen specifičen dokument, ki sem ga spregledal. No. Še dopolnilno vprašanje k temu, ki ga zastavi gospod Depre. Če tretje države prispevajo k tem programom, ali to pomeni, da se to odšteje od sredstev, ki jih dodeli Evropska unija, ali so ta sredstva izven proračuna? Gospod Urel. Hvala lepa, gospod Depre in gospod Artvis za ta vprašanja. Glede vprašanja gospoda Depreja, najprej bom moral preveriti. Mislim, da nimamo na voljo neposrednega poročanja s tem v zvezi, na podlagi katerega bi lahko dobili celovit pregled nad prispevki tretjih držav, ampak se bom pozanimal in vam poslal odgovor v pisni obliki čim hitreje. Glede vprašanja gospoda predsednika, kar zadeva prispevke tretjih držav, gre za sredstva, ki se dodajo k prevzetim obveznostim, o katerih je odločal proračunski organ. Se pravi, gre za dodatna sredstva, ki so izven finančnega okvira in izven večletnega finančnega okvira. Hvala. Mikrofon za gospoda predsednika. tak postopek se meni zdi nasproten temeljnemu načelu, da se posamezni programi financirajo iz splošnega okvira. Proračun mora biti univerzalen, neutralen in dvomim, da se spoštujejo tu vsa načela, tudi načelo iskrenosti. Evropska unija z veseljem deli nauke drugim državam, ampak tu pa ravna resnično ekstravagantno. Ne vem, kako naj se drugače izrazim. Gospod Deprej. Želel sem zgolj nekaj pojasniti. Rekli ste, da gre za dodeljena sredstva za prevzete obveznosti. Ali to sodi v izračun pragov pri večletnem finančnem okviru ali ne? Vi pravite, da ne ampak sodi pa to potem v sam izračun letnega proračuna. Kako se potem v okviru letnega proračuna obračunavajo ti zneski? V letnem proračunu ni teh zneskov. Oh, ne, ne gre za prevzete obveznosti, o katerih bi glasoval proračunski organ, gre za dodatna sredstva. To pa je nenavadno. Okay. Mikrofon za predsednika, prosim. Bolje bi sicer bilo, ja, če bi uporabljal mikrofon. Besedo predajam nazaj poročevalcu, gospodu Howardu, da zaključi razpravo. Um, you, Hvala, gospod predsednik. čakal sem, da razrešite to konkretno vprašanje, ki smo ga ravno obravnavali. Zdi se mi pomembno. Ne moremo dejansko glasovati o teh prispevkih, ampak vseeno bi morali vedeti, vsaj vedeti bi morali, za kakšne prispevke gre. Preglednost je treba zagotoviti v zvezi s tem, koliko denarja se porablja v posameznih programih, sicer se težko odločamo o programih sumim, da bodo stvari postale bolj očitne, zato sem to tudi omenil v tej razpravi. Mislim, da ustvarjalna Evropa kot program nima težav s tem, da bi odražali evropsko krščansko kulturo, to je zagotovo pomemben del našega kulturnega razmišljanja nobenega dvoma ni o tem, da se to odraža v številnih vidikih, pa ljudje morda tega na prvi pogled niti ne opazijo, zato ker so stvari manj očitne, kot je naprimer očitna verska glasba ali kaj podobnega. Zagotovo bomo še zagotavljali podporo tudi za te vidike. Kar zadeva udeležbo tretjih držav v programu, imamo pisarne ustvarjalne Evrope, vse posod, tudi v tretjih državah, Belorusiji, Ukrajini, Norveški, Islandiji, Moldaviji, ne vem ali obstaja tudi pisarna v Turčiji. Mislim pa, da je pomembno razmisliti tudi o tem, da te kulture postanejo mainstream v Evropi in da izvirajo izven Evropske unije v različnih krajih. V okviru teh programov se financira marsikaj, vseeno pa vas prosim, da razmislite o naslednjem. V okviru sklopa mediji največ sredstev prime nacionalna šola za film v Bikensfieldu v moji regiji. Gre za vodilno filmsko šolo, ki jo financira program Ustvarjalna Evropa in to koristi študentom ki so v veliki meri 80 do 90 odstotno iz EU27, ne gre za britanski program. Vprašanje pa je, kako nameravamo to financirati v prihodnje, ali želimo na novo izumljati toplo vodo. Glede na to, da stvari že koristijo filmski industriji v EU27 in bo to koristilo vsem še naprej, če se bo program izvajal. Hvala lepa, vsem za te prispevke, počakamo še na predloge sprememb, po katerih bomo tudi kmalo glasovali. Merci. Hvala lepa. Predlogi sprememb te morate vložiti do 9. oziroma 10. oktobra do 12. ure. V odboru za proračun bomo o tem glasovali 5. novembra. Kolega Pol Rubih dobi besedo v zvezi s programom Digitalna Evropa. Ja, recht herzlichen Dank. Najlepša hvala, predsedujoči. Digitalna Evropa je naslednja tema in sicer vprašanje, kako bo sestavljen ta program. To bo namreč vplivalo na zaposlovanje in razvoj BDP-ja v Evropi. Kar nekaj sprememb smo vnesli v ta predlog še posebej, kar se tiče dejanskih zneskov. Stališče parlamenta je bilo tukaj sicer upoštevano, ampak za vsak slučaj smo želeli zagotoviti to, da bodo um, zneski fiksirani na konstantne cene iz leta 2018, tako da tukaj ne bo različnih možnosti interpretacije. Komisija mora tudi zagotoviti, da bodo postopki javnih razpisov in sodelovanja v programu harmonizirani tukaj imamo pri 13. in 20. členu predlog, da upoštevamo situacijo mladih podjetij in seveda MSP-jev. Do 28. septembra bodo na voljo prevodi, 9. oktobra bomo, do 9. oktobra lahko pošljete predloge sprememb in potem glasovanje. Hvala, to je pomembno vprašanje, ki zadeva našo prihodnost. Besedo predajam poročevalcem v senci. Kolega Dač. Ga ni, gospod Popa. Ga tudi ni, gospod Torvalds. Gospod Depre. Raztresen sem bil malce, se opravičujem, gospod predsednik. Potem se pa vsi očitno strinjate z mnenjem gospoda eh, Rubika, kar pomeni, da smo zelo hitro uskladili stališča. Tudi prav, gospod Rubik, mislim, da je bil ta mok spodbuden za vas, morda pa je ta mok znak modrosti parlamenta. Predlogi spremem položite jih lahko do 9. oktobra do 18. ure gospod Drbih, ker ste se ravno zaaktivirali, pa predlagam, da kar nadaljujete s svojim naslednjim mnenjem vzpostavitev programa za enotni trg. Ja, rekti jaz. Hvala lepa še enkrat predsedujoči. Tukaj pa gre za program, ki zadeva dve tretjini delavcev v Evropi. Gre za program za enotni trg. In sicer gre tukaj za 50 odstotkov eh, gospodarstv in 80 odstotkov različnih davkov in prispevkov, ki jih potem lahko uporabimo za socialne politike. Prav zato, zato je tako pomembno za Evropski parlament, da tukaj podpremo MSP-je. Tudi tukaj smo se zauzeli za to, da bodo vse, vsi zneski zabeleženi z trenutnimi cenami v letu 2018, da bo to fiksirano in da interpretacije ne bodo mogoče. Od komisije sem prijel tudi nove informacije glede nedodeljenega razdelka v tem proračunu. Hvala lepa komisiji, da ste mi torej posredovali podrobnosti o tem delu proračuna. Tudi v prihodnosti prosim, da posredujete takšne informacije smiselno je, da tesno sodelujemo z komisijo v teh primerjih, namreč prav ta program za enotni trg je tako pomemben, zato da ohranimo že obstoječe ukrepe in jih še spodbudimo. Gotovo bomo pripravili še kakšne predloge sprememb tukaj, ampak za nas je ključnega pomena pri tem vprašanju naslednje. V odboru smo o tem že razpravljali in mislim, da gre tukaj za načelno stališče, da je potrebno podvojiti sredstva za MSP in ohraniti obstoječe programe. Gre za vprašanje konkurenčnosti teh podjetij, še posebej majhnih in srednje velikih podjetij, ki jih želimo okrepiti. Seveda je to povezano tudi z izobraževanjem in nadaljnim razvojem veščin. Evropska komisija je po mojem mnenju že zelo dobro ukrepala za temi mrežami Enterprise Europe Networks. Na tak način pomagamo MSP-jem, da lahko pripravijo te zelo zapletene vloge, poleg tega pa pomagamo tudi pri eh, izobraževanju in razširjanju demokracije v Evropi. Uspodbujamo tudi izmenjavo mladih podjetnikov, gre za tako imenovani Erasmus for Young Entrepreneurs. Tudi ti ukrepi se financirajo v tem okviru. Že sedaj smo imeli testno obdobje, ki se je zelo dobro izkazalo in po vsem svetu obstaja velik interes, da bi omogočili takšne izmenjave. Erasmus je eden izmed najbolj priljubljenih programov in še sploh za mlade ljudi je to odlična priložnost, da tudi istočasno spoznajo novo kulturo. V tem smislu torej podpiram zahteve, ki smo jih že izrazili, bi pa rad eh, povedal še to, da bodo 3. oktober na voljo prevodi in sicer na spletni strani odbora proračun. Merci. Najlepša hvala no, za to predstavitev tega mnenja. Poročevalci v senci so zdaj na vrsti. Kolege Deča ne vidim v dvorani. Gospod Rubih se mi zdi v imenu skupine ILS e že povedal stališče te skupine. Gospa Gardja Zabal, tokrat pa ste poročevalka v senci. Ja, predsednik, tokrat sem pa res poročevalka v senci, ampak nimam veliko dodati. Mislim, da se bolj ali manj strinjamo s predlagano smeritvijo gospoda Rubiga. Samo ena zadeva mi ni popolnoma jasna, če sem prav razumela so se pojavile težave s številkami, kolikor vem, bo komisija to zdaj popravila, razen če česa niste poslali. Ne vem, gospod Rubih pravi, da boste vi spremenili te številke zaradi sredstev, ki jih še niste dodelili, ampak načeloma se strinjamo s tem, kar predlaga gospod Rubih. Merci. Hvala lepa, gospod Grdez Zabal. Gospa Jetenmak je verjetno gospodu Depreju posredovala kakšno sporočilo. Ja, bom dosledno izvršil mandat, ki mi je bil dodeljen, gospod predsednik. Hvala gospodu Rubihu. Veste, vsi vejo, da je to program, ki je za našo skupino zelo pomemben. Rad bi povdaril, da imam dve zanimivi stvari zapovedati pri predlogih sprememb gospoda Rubega. Nudenje podpore MSP-jem, to je zanimiv predlog, da bi namenili posebne storitve s tem v zvezi. In še nekaj, gospod predsednik, kar vas bo razveselilo, ker se že nekaj let eh, res zauzemate za to, da bi razvili tudi Erasmus za vajence, da bi naprimer oblikovali Erasmus za mlade podjetnike, več mladih z različnih področji, ko bodo imeli na voljo sodelovati v programu Erasmus, bolj bo Evropa prisotna v življenjih in praksah novih mladih državljanov. Tako da podpiramo vse predloge gospoda Rovega. Hvala, gospod Depre. Želi še kdo morda besedo? Če smem, bi tudi sam povedal, da se resnično veselim tega, da boste predlagali Erasmus za mlade podjetnike. Rad bi se vrnil tudi na pilotne projekte, ki smo jih sprejeli danes zjutraj. En od pilotnih projektov se nanaša na tako imenovane makers. To je izkušnja, ki jo poznamo iz ZDA, z univerze MIT. Gre za mlade inženirje, študente, ki imajo v mislih nek projekt, ki ga želijo uresničiti, potrebujajo pa sofisticirano, specializirano opremo, naprimer tiskalnike 3D in sorodno tehnologijo. Gre torej za to, da bi jim s pomočjo štipendij Erasmus omogočili, da za tri mesece ali šest mesecev, če je to potrebno, gredo nekam, kjer jim bodo omogočili da uresničijo svoj projekt. Gre torej za mrežo Makers. Hvala lepa odboru za proračun, ki je danes zjutraj sprejel seznam pilotnih projektov, med drugim tudi tega, ki je meni še posebej pri srcu. Gospod Rovik, za zaključek. Ja, cijest, mih, mih. Za začetek bi se vam rad zahvalil za to podporo. Kar pa se tiče namenske porabe sredstev, tukaj eh, smo še v stiku s komisijo. Mi si želimo, da bi eh, parlament res uveljavil to namensko porabo in da bi lahko tudi parlament imel besedo pri eh, sooblikovanju tega programa. Tista sredstva, ki ne bodo vezana na cilje, pa se lahko potem eh, malce bolj svobodno porabljajo. Lahko pa bi komisija povedala, kakšno je njihove mnenje glede te situacije. Hello, Gospod Roel, kako vi gledate na te stvari? Nimam kakšnih dodatnih informacij v tem trenutku, gospod Rovih, ampak eh, z veseljem nadaljujem s to izmenjavo informacij z vami in seveda lahko odgovorim tudi na vsa vaša nadaljna vprašanja. Dobro, potem bomo s tem zaključili zaenkrat. Predloge sprememb lahko vložite do 10. oktobra do 18. ure. Mi pa bomo o tem glasovali 5. novembra. Gospa Grdja Zaval, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Si. Hvala lepa, predsednik. Zelo telegrafsko. Tri pomembne zadeve v tem mnenju. Kot prvo, cilje trajnostnega razvoja treba upoštevati v tem kontekstu tiste, ki so še posebej relevantni za ribiški sklad. In drugo, spoštovati je treba številke iz trenutnega finančnega okvira. O tem smo se na veliko pogovarjali tudi z odborom za ribištvo. Evropska komisija je podala predlog za ta sklad, ki nekoliko presega cilje, ki smo si jih zadali do zdaj v okviru pomorskega in ribiškega sklada te nove cilje je treba ustrezno dopolniti, kar pomeni, da moramo storiti še en korak v smeri modrega gospodarstva, zato je treba za 10 odstotkov povečati dodeljena sredstva. Še tretji predlog. Kot parlament bi želeli povečati izdatke za boj proti podnebnim spremembam za 30 odstotkov v okviru tega sklada, ker je še posebej pomemben za to področje, bi pa zvišali sredstva z 30 na 35 odstotkov, da bi v okviru tega sklada lahko malce zvišali delež v primerjavi z ostalimi skladi. 10 odstotkov več sredstev za doseganje ciljev torej, in 35 odstotkov sredstev za boj proti podnebnim spremembam. Merci, Hvala lepa, Eder. Poročevalci v Senci, gospod Gonzales Pons je podal pripombe gospodu Fernandešu, ki bo govoril v njegovem imenu. Govoril bom portugalsko, na mesto špansko. Govorim v imenu kolega Gonzalesa Ponsa. Kolega, eh, Spoštovani kolegi, gospod Fernandeš se opravičuje, ker danes ne more biti prisoten na sestanku. Zahvaljuje se poročevalki pri tem dosjeju za njen predlog. Istočasno se tudi strinja z nekaterimi pomisleki, predvsem tistimi, kar se tiče znižanja sredstev, ki so na voljo na tem podr področju. Gre za eno izmed redkih politik, kjer ima Evropska unija pristojnost za podnebne, za trajnostne zadeve. Mislim, da moramo tukaj upoštevati naš namen, da se ključne politike ohranjajo na enakem nivoju. In prav zaradi tega se strinjamo s tem, da se ta predlog komisije glede eh, zneskov, ki so navedeni tukaj, ne sprejme. Ampak eh, sodelovanje s poročevalko je zelo dobro in pripričan sem, da bomo dosegli dober rezultat. Merci, Hvala lepa. Gospod eh, Gonzales Pons je torej izrazil svoje mnenje preko glasa gospoda Fernandesa. Je gospod Torvalds dal kakršen koli komentar za gospoda Depreja, naj ga prebere? Ja, gospod predsednik. Hvala lepa, kolegici Gardja Zabal. Ko sem bral te predloge sprememb, eh, sem se spraševal, če res eh, govorimo o ribištvu. Namreč skoraj da vsi predlogi sprememb, na katere sem bil pozoren, govorijo o trajnostnem razvoju. Govorimo tudi o enakopravnosti med ženskami in moškimi, o vključevanju mladih v vse politike unije govorimo tudi o potrebi potem, da izpolnimo cilje COP21. S tem se strinjam, strinjam se s temi splošnimi cilji. In še zadnja pripomba, glede deležev. O tem se bomo pogovorili še s kolegi in zauzeli stališče s tem v zvezi. Morda bomo vložili še kakšen predlog spremembe. Gospod Rubih. Ja, ich möchte mich bedanken. Hvala lepa, rad bi se zahvalil poročevalki, namreč po mojem mnenju gre za zelo dobro pripravljeno poročilo. Modro gospodarstvo bo v prihodnosti igralo še pomembnejšo vlogo. Dve tretjini našega planeta prekriva voda in prav zato je tako pomembno, da tukaj spoštujemo tudi trajnostni razvojni cilj številka 14 to, da moramo očistiti naša morja in pripraviti dobro življensko okolje, tako za živali, ki živijo v morju, kot tudi za ljudi. Zastavlja se mi vprašanje, ali je v tem programu predvideno tudi, kako bomo ravnali z odpadno plastiko v morjih in z, naprimer, ribiškimi mrežami, ki se raztrgajo in potem ostanejo v morju ter ga onesnažujejo. Program Galileo ali pa drugi programi, ki uporabljajo satelitsko navigacijo, bi lahko pomagali locirati takšno onesnaženje v morjih in v okviru okrožnega gospodarstva bi potem lahko plastiko polovili iz morja in jo naprej predelali. Po mojem mnenju je to ena izmed prioritet v okviru teh trajnostnih razvojnih ciljev. Morja morajo biti namreč namenjena ribam in ne plastiki. Merci, Hvala lepa, gospod Robih. Se bomo spomnili teh modrih besed, gospa Garja Zabal oziroma še gospa Toma Maha tamle. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama sem želela čestitati poročevalki, vseeno pa bi še nekaj dodala. Podan je bil predlog, da se zagotovi dodatnih 10 odstotkov sredstev. To je sicer hvale vredno, ker to tudi soupada s temi novimi pristojnostmi oziroma cilji na področju modrega gospodarstva. Ampak 10 odstotkov je za modro gospodarstvo zelo malo denarja. Predvsem v okviru programa, za katerega vemo, da je zelo majhen v primerjavi z drugimi strukturnimi skladi teh 10 odstotkov v resnici ne bo financiralo česa več kot kakšne študije. Že prej smo slišali, da imamo težave na področju oceanov, kajti zelo malo podatkov imamo na voljo. Nimamo na voljo dovolj podatkov, na podlagi katerih bi lahko razvijali modro gospodarstvo. Modro gospodarstvo je treba seveda zaščititi, poskrbeti za njegov trajnostni razvoj. Moramo pa sočasno spoštovati tudi cilje trajnostnega razvoja, kar ste že podarili. Še nekaj bi rada podarila glede trajnostnega razvoja. Ribištvo je eno od najpomembnejših v evropskem gospodarstvu, je pa najbolj izpostavljen trajnostnemu razvoju. Vse, kar je Evropska unija sprejela na področju gospodarskega razvoja, upošteva tudi spoštovanje spoštovanje virov, spoštovanje oceanov. Gre za zgledno politiko, ki bi jo iskreno rečeno morali proračunsko bolj podpreti. Mi smo bili še enkrat razumni. Rekla bi celo, da smo še enkrat pokazali, da znamo prevzeti nove pristojnosti, si zastaviti nove cilje, čeprav nam skrčijo sredstva. Hvala. Euh, Dobro. No, modrost je vezana tudi na to, kako se bodo nižala proračunska sredstva. Ja, to ste rekli. Se s tem strinjam. Naša skupna naloga je, da zagotovimo nadzor nad javnimi izdatki. Tako, zdaj pa gospa Garja Zabal za zaključek razprave. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej prisrčna hvala vsem, ki ste podali pripombe. Par odgovorov bi imela za gospoda Depreja, ki ima nekaj pomislekov, pa tudi presenečenje, ker se toliko omenjajo cilji trajnostnega razvoja, enakost med spoloma in še podnebna vprašanja. Ribiški sektor je eden od sektorjev, kjer se odvijajo vsa ta vprašanja. Zato je pomembno, da na ta sklad gledate tudi iz tega zornega kota. Zato se to tudi omenja v mnenju. Glede podnebnih sprememb, prvotni predlog Evropske komisije je bil, da bi 25 odstotkov namenili podnebju. V nekaterih drugih skladih pa bomo morali vključiti posebno proračunsko postavko, da dosežemo cilj 30 odstotkov. Mi smo zahtevali 30 odstotkov in v tem konkretnem primeru, pri tem skladu, 35 odstotkov. Tako, če imate še kakšen predlog, pa sem ga pripravljena preučiti. Zelo dobro. Vse te predloge lahko predstavite v obliki predlogov sprememb, te pa morate predložiti do 3. oktobra do 15. ure. Glasovali bomo novembra, zdaj pa kolega Vlken, program Evropske solidarnostne enote. Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi. Evropska prostovoljna služba za mlade obstaja že več kot 25 let v tem programu lahko mladi prostovoljno delajo po celotni Evropski uniji. Evropske solidarnostne enote pa nadaljujejo to uspešno zgodbo. Še 100 tisoč ljudem želimo dati priložnost, da prostovoljno delujejo v šestih različnih političnih področjih. Po mojem mnenju je ta program izjemno pomemben. V svojem mnenju sem eh, pozval k trem spremembam. Tudi jaz sem te zneske navedel v konstantnih cenah, torej v eh, constant prices. Izpostavil sem tudi to, da evropske solidarnostne enote v prihodnosti lahko delujejo tudi v smislu odpravljanja diskriminacije in spodbujanja enakopravnosti pri izboru sodelujočih se zauzemam za enakost med spoloma in uravnotežene številke udeležencev. V skladu z našim ciljem, z našimi željami, da bi dosegli trajnostne razvojne cilje, sem v poročilu tudi omenil cilje, ki jih želimo doseči. Upam, da tukaj ne bomo imeli podobnih eh, problemov, kot smo jih imeli pred dvema tednoma v Strasburu glede premestitve eh, denarnih sredstev. Kar precej težavno je bilo sedaj zbrati sredstva za to, da smo program lahko podaljšali do leta 2021. Torej, sedaj upam, da bo program od leta 2021 do 2027 dovolj močno oblikovan, da ne bo potrebno iskati ponovno sredstev, preden se izide to programsko obdobje. Veselim se torej vaših komentarjev. Merci. Hvala lepa. Gospod Novakov ima komentarje strani gospoda Fernandeša. Hvala lepa, gospod Novakov je na sestanku odbora regij, zato ne more biti z nami. Hvala lepa poročevalcu za to poročilo in za upravljeno delo. Pomembno je, da spodbujamo vrednote Evropske unije, pa tudi učenje, večkulturnost. To je program, v okviru katerega lahko spodbujamo tudi radodarnost in solidarnost. Tudi v okviru Erasmusa Plus smo izpostavljali, da je pomembno, da se spoznavamo, da spoznavamo kulturo drugega, kajti na tak način bomo lahko tudi okrepili evropsko identiteto. Mladi morajo imeti občutek, da so evropejci, da imajo skupne vrednote in da podpirajo tudi duh Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. gre za poziv, da bi mladim dali ustrezno podlago, da bi spodbujali Evropsko unijo. Gospod Depre, imate še vi kakšen komentar strani poročevalcev Senci? Naj povem, da se strinjam z vsem tem, kar je povedal Škof Fernandez lahko zagotovo podpremo vse to, kar je rekel. Naj povem, da se popolnoma strinjam. S tem, kar predlaga poročevalec, in se mu tudi zahvaljujem. Želi še kdo besedo? Še kdo želi dodati kaj pesniškega? Gospod poročevalec, navdušili ste naš odbor za proračun. Gospod Howard. Ja, zelo mi je všeč, kako slišim, da izgovarjate moj priimek. Gospod predsednik, glede na to, da nam je ostalo nekaj časa, sem želel tukaj še dodati politični komentar. In sicer glede teh programov za prostovoljno delo. Mislim, da so to ključni programi, da so izjemno pomembni, saj mladim omogočajo izkušnjo, ki je drugače ne bi dobili. Imam pa tukaj nekaj pomislekov, namreč eh, obseg in eh, dosegljivost teh programov ni vedno takšna, kot bi si jo želeli. Ljudje iz, naprimer, moje regije nimajo te priložnosti, da bi sodelovali v takšnem programu. Izjemno pomembno je, da ti programi ne ostajajo rezervirani samo za srednji razred v Evropi. To je važno za vse evropske programe, ampak tukaj še posebej. Namreč eh, v tem pogledu nimamo težav z evropsko identiteto. Resnično torej upam, da ti programi rastejo, da bojo postajali bolj in bolj uspešni, istočasno pa se mi zdi, da moramo nadzorovati mešanico ljudi, ki se vključujejo v te programe. Namreč vsi morajo imeti priložnost, da se vključujejo v te programe, programe pa morajo biti tudi naslovljeni na različne skupine naših državljanov, tako kar se tiče starosti, spola, nacionalnosti in tudi um, ozadja. Gospod Volken za zaključek. Ja, finank. Najlepša hvala. Strinjam se s tem, kar je pravkar povedal kolega. In eh, ta program je res eden izmed tistih, ki lahko doseže vse mlade v Evropski uniji. Program je zastavljen namreč zelo raznoliko, vključuje možnosti izvajanja prakse, biti dejaven tudi prostovoljno na različnih življenjskih področjih. In prav zato mislim, da je prav to tisti program Evropske unije, ki bo najbolje dosegal različne mlade iz različnih ozadij. Odlično se mi zdi, da smo vsi tako pozitivno naravnani do tega programa in da smo pripravili dobro mnenje. Dobro, zagotovo je to mnenje, ki ga vsi delimo. Če imate predloge sprememb, jih morate vložiti do 10. oktobra do 12. ure. Glasovanje v odboru bo potekalo 5. novembra, kolegice in kolegi. Zaključili smo z današnjim dnevnim redom. Imate še kakšno vprašanje podrazno, kot kaže ne? Potem pa naj povem, da 8. in 9. oktobra zasedamo v Bruslju, 22. oktobra imamo skupno sejo z odborom Ekon v Strasburu. 25. oktobra se ponovno srečamo skupaj z ekonom v Strasburu. In še teden, ki je za naš odbor najbolj stresen, ker bomo takrat preučevali vse predloge sprememb. Na tej podlagi bomo tudi predlagali proračun za prihodnje leto. Naloga je letos še otežena, ker se moramo izreči tudi glede mnen, glede programov znotraj večletnega finančnega okvira. 27 programov bomo obravnavali. V vseh teh treh sestankih, ki sem jih omenil, morda tega še niste vedeli, ampak eh, vsi sodelavci v odboru za proračun so bili pod eh, izrednim pritiskom, so pa pravili izjemno delo, zato bi se jim rad eh, zahvalil z nasrca za profesionalni odnos, za absolutno predanost, za inteligentno ravnanje, za energijo in optimizem, ki jim ga ni zmanjkalo. Hvala lepa tudi političnim svetovalcem iz različnih skupin. Hvala lepa vsem, drage kolegice in kolegi še posebej poročevalcem in poročevalcem v senci. S tem je seja zaključena, lep zaključek tedna.